Boom. Hm. Vamos. ¿Cómo? Bonjour a tous. Pozdravljeni vsi skupaj. Bonjour a tous. Good morning every member of the Pozdravljeni vsi skupaj, pozdravljeni člani tega odbora. Predtem smo imeli sestanek koordinatorjev in tam sem že zaželel vse dobro članom odbora. Upam, da je bil avgust priložnost za počitek za vse vas. Upam, da ste se dobro pripravili na delo, s katerim bomo začeli delo tega odbora v mandatu, ki se danes začenja. Na sestanku koordinatorjev smo govorili o obsežnem delu, s katerim je ta odbor začel danes, 2. septembra. Veliko število poročil imamo, ki so še na razpolago. 20 jih je. Mm, ta poročila so čakala na izvolitev novega parlamenta in jih moramo zdaj dodeliti. To bodo storili koordinatori. Skupina socialistov mora še izvoliti svojega koordinatorja in zato bo dodelitev poročil znana jutri. Odbor ima danes sestanke cel dan to je danes v sredo 2. septembra, pa tudi jutri 3. septembra. Danes smo na sestanku koordinatorjev govorili o kriterijih za dodeljevanje teh obsežnih poročil, ki so še ostala. Danes imamo precej obsežen dnevni red, kar veliko točk je na njem. Še posebej pomemben pa je prispevek švedskih ministrov, ki bodo danes z nami. Najprej pa moramo sprejeti dnevni red. Zaenkrat ni bil podan noben predlog za spremembo dnevnega reda. Ta dnevni red smo že razdelili. In zato je dnevni red sprejet. Druga točka. To so sporočila predsednika. Nimam posebnih sporočil v tem trenutku. Razen tega, da vas spomnim, da bodo koordinatorji svoje priporočila glede dodelitve poročil povedali jutri na začetku sestanka. Naslednja točka na dnevnem redu je povezana z delovnim programom. delovni program ter nujne zadeve odbora Libe na začetku parlamentarnega obdobja. Tukaj morate vedeti, da je bil razdeljen seznam vseh zakonodajnih postopkov. in to je zdaj na razpolago vsem članom tega odbora. Razdeljeni so bili tudi zakonodajni postopki, ki jih komisija namerava podati pred koncem leta. Pred naslednjim sestankom Libe bodo naši poročevalci in koordinatori predlagali teme, ki naj bi jih obravnavali kot prednostne naloge. Za nekatere zakonodajne postopke se bo pravna osnova spremenila, če bo Lizbonska pogodba stopila v veljavo, preden bodo ta poročila oziroma ti zakonodajni postopki, eh, preden bodo sprejeti in objavljeni. In to še posebej velja za postopke, ki temelijo na tretjem stebru in ki zadevajo sodno in policijsko sodelovanje. Nov zakonodajni postopek naj bi formalno uh, se takrat začel, ampak uh, poročevalce opominjam, da naj imajo v mislih to perspektivo in naj uh, si prizadevajo za sodelovanje z drugimi institucijami. Nova pogodba bo namreč spremenila nekaj obstoječe pravne osnove, lahko bo povečala njen obseg ali pa ustvarila celo novo pravno osnovo. E, morda bo prišlo tudi do prehoda iz e, soglasja na kvalificirano večino ali na soodločanje. In to posebej velja za primer um, legalnih migracij in vizumske politike. V vseh teh primerih bo delo, ki je bilo opravljeno, pomembno za nov zakonodajni postopek in moramo zagotoviti, da se bodo naši poročevalci pogajali z drugimi institucijami in da eh, se bodo zavedali tega razvoja. Nova pogodba bo tudi okrepila vlogo parlamenta pri mednarodnih pogajanjih o različnih sporazumih, ki se ukvarjajo s policijskim in pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah. V tem trenutku uh, lahko povem, da bo prihodnirski referendum tudi vplival na to perspektivo. Takrat bodo stvari jasnejše. To se bo zgodilo približno v mesecu dni. Mi pa bomo potem v tem odboru ponovno ocenili naš delovni program. Ampak zaenkrat sem prosil pravno službo Evropskega parlamenta naj bo pripravljena, da se odzove na vaše vprašanja glede teh tem in zelo zadovoljen bom, eh, ko bom lahko parlament oziroma ta odbor obvestil o tem, kako bo pravna služba podpirala naše zakonodajno delo. Gospod Kajola nam bo povedal nekaj o tem. Iz pravne službe prihaja gospod Kajola attendu les services juridiques et ici pour vous donner toute l'assistance. Mi smo tukaj, da vam zagotovimo pravno pomoč, ki jo potrebujete v teku vašega dela. Pravna služba ima kot glavni cilj, da podpira parlamentarne odbore pri zakonodajnem delu glede zakonodajnih postopkov pri vseh vprašanjih, ki zadevajo pravno osnovo, torej pravna vprašanja, ki se pojavljajo med vašim delom, vsa ta lahko naslovite na nas. Mi smo na voljo Evropskemu parlamentu in ta parlament predstavljamo v odnosu do drugih organov. Parlament predstavljamo v vseh sporih, ki bi se lahko pojavili. Kot ste omenili, je zelo verjetno, da bo Lizbonska pogodba stopila v veljavo v prihodnosti in glede na to bo prišlo do nekaj pomembnih sprememb. To bo zadevalo tudi področja vašega dela še posebej vse tisto, kar je povezano s policijskim in pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah. Večina tega bo podvrženega normalnemu zakonodajnemu postopku, to je postopek soodločanja. Evropski parlament bo imel tudi več pristojnosti, ko bo šlo za sklepanje mednarodnih sporazumov. Danes sem že na razpolago tukaj, če imate kakšno vprašanje. Če bo potrebno, pa bomo na voljo eh, za zagotavljanje pravne pomoči tudi v prihodnosti. Hvala, gospod predsednik. Ljuboga, merci. Merci. Najlepša hvala, gospod Kajola. Se želi kdo oglasiti ob tej točki v povezavi s poročili? ki že obstajajo in z novimi poročili. Imate kakšno vprašanje glede tega? Kakšno vprašanje glede vpliva Lizbonske pogodbe na poročila? Karkoli, kar zadeva ta odbor. Ima kdo? kakšno vprašanje? Nekdo je prosil za besedo. Ne? V tem primeru. In kot sem rekel prej, naj povem še enkrat, da je sestanek koordinatorjev obravnaval tudi vpliv Lizbonske pogodbe na poročila, na poročila, ki jih ta odbor mora obravnavati govorili smo o metodologiji za dodeljevanje teh poročil med posamezne politične skupine Evropskega parlamenta. Koordinator skupine EPP je govoril o tej metodologiji, ki loči različne kategorije poročil. Ta poročila bodo ponovno dodeljena. in Lizbonska pogodba bo tudi vplivala na to. Takrat bomo potem potrebovali pravno pomoč, pravno službo tega parlamenta, kot je ravno kar povedal tudi gospod Kajola. Imeli bomo potrebne instrumente, da bomo lahko primerno upravljali eh, te zadeve po ustreznih postopkih. Če pa v tem trenutku ni drugih vprašanj, si lahko privoščimo krajši odmor. Potem pa se nam bo pridružila švedska ministrica za pravosodje. Gospa pride ob enajstih. Torej, točno ob enajstih bo ministrica z nami, do takrat pa imamo čas za kavo. Torej, zdaj predlagam odmor do 5 do 11, potem pa se bomo ponovno sestali. Hvala.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

mislim, da lahko počasi začnemo. Imeli smo kratko pauzo, zdaj pa bomo začeli ponovno. Hvaležni smo za prisotnost švedske ministrice za pravosodje in notranje zadeve, gospe Beatrice Ask. Včast nam je, da je gospa z nami. Ministrica je odgovorna v imenu predsedstva za področje pravosodja in notranjih zadev, razen področja migracij in beguncev. To je področje delovanja gospoda ministra Tobijasa Bilstroma, ki nas bo s svojo prisotnostjo počastil prav danes popovdne. Gospa Beatrice Ask je odgovorna tudi za preglednost v institucijah kar je tudi ena glavnih skrbi tega Evropskega parlamenta in še posebej tega odbora. Skupaj z ministrom Tobijasom Bilstromom je odgovorna tudi za pripravo tako imenovanega štokholmskega programa. Ta program bo oblikoval prihodnost Evropskega območja svobode, varnosti in pravice v naslednjih petih letih. Ni treba povedati, da je tudi prva prednostna naloga tega parlamenta eh, ta program in parlament bo še pravočasno podal svoje priporočila svetu. Štokholmski program bo zelo pomemben, če bo, kot vsi upamo, eh, definiran in izvajan v novem pravnem okviru Lizbonske pogodbe, ko bo ta ratificirana oziroma ko bo stopila v veljavo. S tem v mislih in preden dam besedo ministrici za predstavitev, pa mislim, da izražamo željo celotnega odbora, če prosimo švedsko predsedstvo, da ta odbor in celoten Evropski parlament vključi v opredeljevanje in izvajanje teh ambicioznih projektov. Ti projekti so definirani tudi v prednostnih nalogah švedskega predsedstva. Drugič pa bi prosil švedsko predsedstvo, da vključi parlament in odbor Libe tudi v zunanje vidike politik območja svobode, varnosti in pravice. Odbor Libe bi zelo zanimala udeležba na naslednjem ministerskem vrhu EU-ZDA, ki bo potekal 27. oktobra v Washingtonu. Tam bosta sklenjeni dve čezatlantski pogodbi o izgonu in vzajemni pravni pomoči. In to bo velik dosežek. Izvajanje teh pogodb pa bo zahtevalo tudi podporo tega parlamenta. Zato se zdi razumljivo, da bi se tudi delegacija tega odbora udeležila tega ministerskega srečanja. Včast mi je, da besedo zdaj preda ministrici Beatrice Ask, potem pa še kolegom in sicer bodo začeli koordinatori političnih skupin. Beseda je vaša, gospa Ask. First of all, uh... Eh, naj najprej povem nekaj v angliščini, preden predem švedščin, na švedščino, spoštovane gospe in gospodje. Naj vam povem, da sem zelo vesela, da sem eh, tukaj. Povedati moram, da sem bila v tej sejni dvorani že pomladi, ko sem se odeležila pomembnega seminarja o preglednosti, zaradi tega me zelo veseli, da sem tukaj danes ponovno. glede na to, da smo prevzeli predsedstvo sredi poletja, smo že težko pričakovali, da boste lahko začeli zasedati in delovati. Vem, da eh, smo imeli že celo poletje za seboj, ampak vseeno je vaše delovanje zelo pomembno tudi za nas. Naj na samem začetku vsem čestitam, da ste bili izvoljeni ali pa ponovno izvoljeni v Evropski parlament parlament. Še posebej bi želela čestitati gospodu Lopesu Gilarju za njegovo imenovanje kot predsednik tega odbora. Tako švedsko predsedstvo kot jaz se že veselimo našega sodelovanja. Predstavila bom razne prednostne naloge švedskega predsedstva, kar zadeva svobodo, varnost in pravico. Vem, da je to precej zapleteno področje, ampak iskreno upam, da mi bo dokaj telegrafsko uspelo pokriti glavna področja. Pripričana sem, da bodo potem člani tega odbora postavili različno vprašanje, če bom kaj pomembnega izpustila. Danes popovdne eh, bo eh, tukaj moj kolega Tobias Pilstrom, ki je Eh, minister za priseljensko in azilsko, azilno politiko in on vam bo več povedal o tem, kakšni so naši sili na njegovem področju. Kar zadeva boj eh, zopr čezmejno kriminaliteto, naj povem, da so izzivi precejšnji. Tukaj imamo in trgovino z vamili in eh, trgovino z ljudmi ter terorizem. Ti postajajo vse bolj naša realnost. Obenem pa se pojavljajo tudi nove vrste kriminalitete, kot je recimo računalniška kriminaliteta. Prav zaradi tega se vse bolj razvijajo razne oblike mednarodnega sodelovanja, eh, vendar pa še vedno ostaja kar nekaj eh, dela za to, da bi dosegli učinkovito evropsko pravosodno in policijsko sodelovanje. Zaradi tega moramo razviti več skupnih rešitev za skupne probleme. Organiziran kriminal v Evropi se namreč ne ustavi na naših mejah in zaradi tega ne smemo dovolili, dovoliti, da bi državne ali pa upravne meje preprečile organom za preprečevanje kaznjivih dejanj njihovo učinkovito delovanje. Še posebej pa moramo upoštevati poglede naših državljanov. Naši državljani pričakujejo, da bo sodelovanje med evropskimi državami učinkovito ukrepalo zopr čezmejno kriminaliteto. Obenem pa državljani prečakujejo tudi eh, zagotavljanje njihove svobode in pravičnosti ter dostopa do pravice. Zaradi tega naši ukrepi ne smejo eh, biti na račun nedotakljivosti posameznika in njihove pravice do zasebnosti. Zato moramo torej vedno upoštevati naše državljane pri svojem delu. Evropska unija se je našla, znašla na zelo pomembni točki, kar zadeva njeno ustavnost. Zaradi tega se že veselim uh, eh, skorešne potrditev Lizbonske pogodbe. Lizbonska pogodba bo namreč prinesla zelo pomembne spremembe tudi na področju pravosodja in notranjih zadev. Obenem se bo krepila tudi vloga Evropskega parlamenta. Zato se že veselim dobrega, uspešnega in tesnega sodelovanja z Evropskim parlamentom in z odborom za državljanske svoboščine. Sprejeli bomo tudi eh, štokholmski program, to je novi petletni program, ki bo nadomestil obstoječi haški program. In to je ena izmed najpomembnejših nalog švedskega predsedovanja. Naš namen je namreč, da bi zagotovili ambiciozni, dolgoročni in dobro ravnoteženi štokholmski program. Ta mora namreč odražati, kako pomembno je sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev znotraj Evropske unije. Obene mora biti tudi politično ambiciozen, glede tega, kar želimo doseči. Ta program naj bi bil dolgoročen, zaradi tega, ker želimo opredeliti takšne cilje, ki bodo pripeljali k učinkovitemu in okrepljenemu sodelovanju. In to tudi zunaj petletnega časovnega okvira. Program naj bi bil dobro uravnotežen, zaradi tega, ker mora dobro vzpostaviti ravnotežje med bolj represivnimi ukrepi in tistimi ukrepi, ki želijo zaščititi nedotakljivost posameznika in njihove temeljne pravice. Prav zaradi tega je pomembno, da nadaljujemo svoje delo pri eh, štokholmske programu. Videli smo, kakšne so naše osnovne ambicije, ampak pomembno je pa vzpostaviti ravnotežje med tema dvema aspektoma, ki sta bila zanemarjena poprej. Štokomski program kot svoje izhodišče jemlje sporočilo komisije iz junija meseca. Eh, najprej smo o njem razpravljali med ministri na neformalnem ministerskem srečanju v Štokolmu eh, julija meseca. Eh, tega se je odeležil tudi gospod Lopes Aguilar. Bili smo zelo veseli, da je lahko prišel zaradi tega, ker pravzaprav ni mogel veliko načrtovati. Bil je pravzaprav povabljen čez noč. Zelo smo veseli, da mu je uspelo priti in se odeležiti tega sestanka. Na podlagi razprave, ki je potekala v Štokholmu, smo pod vtisom, da se nasplošno strinjamo glede eh, glavnih vidikov sporočila. Številni moji ministrski kolegi so takrat tudi povdarili, kako pomembno je upoštevati vidike posameznih državljanov, eh, te je predstavila tudi komisija v svojem sporočilu. Zato moramo prihodnje naše sodelovanje temeljiti na ukrepih, ki bodo dejansko eh, prinesli nekaj dodane vrednosti za naše državljane. Tukaj so seveda tudi druge teme. Eh, kjer, glede katerih se strenjamo, kot je potreba po boljši analizi in boljšem vrednotenju obstoječe zakonodaje in njenega učinkovanja. Uh, Govorili smo tudi o tem, kako potrebno konsolidirati in izboljšati kakovost eh, evropske zakonodaje, kako je treba eh, zagotoviti dostop eh, le te tako splošne javnosti in strokovne javnosti. Zagotovo so to vidiki, ki bi si jih želela videti v stokholmskem programu. Številni so tudi govorili o težavah vezanih na vzajemno zaupanje v pravosodne in opravne sisteme v drugih državah. Nasplošno se strinjamo, da je najprej potrebno vzpostaviti takšno zaupanje, da bi potem lahko učinkovito sodelovali. Zato so potrebni različni ukrepi, moramo namreč delati na eh, razširjenih programih izmenjave in tudi usposabljanja. Glede tega se strinja tudi komisija. Eh, govorimo o tako imenovanem programu izmenjav za sodnike, toživce in policijske strokovnake, nekaj v obliki Erasmusa, za študente. Tako bi lahko ljudje sodelovali med seboj, izvedeli bi kaj več o različnih eh, pravosodnih in drugih sistemih, zaradi tega, ker je to znanje v tem trenutku omejeno. Če namreč nekdo nečesa dobro ne pozna, potem temu ne bo zaupal, čeprav mu je bilo rečeno, da lahko zaupa. In prav zaradi tega je treba spostaviti te praktične kontate, kontakte, zato da bodo ljudje si bolje zaupali. Potem je tukaj še en drugi pomembni ukrep. In sicer se moramo najprej uh, strinjati glede tega, kakšen je najmanjši obseg pravic obtoženih v kazanskih eh, postopkih. In iskreno upam, da nam bo uspelo doseči nekaj glavnih eh, ciljev na tem področju. Obenem pa si moramo pogledati tudi malce daljši rok. Če želimo, da bi bili naši državljani bolj varni, moramo obenem poskrbeti, da se spoštujejo njihove pravice. In prepričana sem, da so člani tega odbora že slišali o ljudeh, ki so potovali po Evropi in so nekako eh, naleteli na različne pravne težave, zaradi tega, ker niso poznali ta, eh, pravosodnih in drugih sistemov v neki drugi država, državah in o tem moramo razmišljati. V Štokolmu Eh, se je tudi skazalo, da obstaja močna podpora Europolu. Europol bi lahko deloval kot pravo vozlišče policijskega sodelovanja v Evropi. Obenem pa lahko odigra pomembno vlogo znotraj obširnejšega mednarodnega konteksta. Kar zadeva boj zoper organizirani kriminal, eh, naj povem, da že sporočilo Evropske komisije omenja različne, eh, različna področja, Eh, nekakšna pilotska področja, kjer se bo poskušalo ogotoviti, kakšne naj bi bile prednostne naloge eh, za eh, naše delovanje. Govorim o trgovini z ljudmi, terorizmu, izkoriščanju otrok, trgovini z mamili, računalniški kriminaliteti, ponarejanju, gospodarski kriminaliteti in korupciji. Vse to so področja, Eh, ki jih moramo nasloviti na evropski ravni. In zelo dobro je, da se države članice glede tega strinjajo. Na neformalnem ministerskem sestanku so številni kolegi omenili tudi, kako pomembno je sredotočiti se na zunanje odnose. Tudi zaradi tega, ker uh, kriminaliteta ne pozna meja. če povzamem, kar sem povedala, naj povem, da sem na podlagi neformalnega ministerskega sestanka v Štokolmu pod tisom, da se ljudje strinjajo, da je potrebno spostaviti zaupanje, sedaj pa moramo. Uh, kot predsedstvo poskrbeti, da se njihova stališča vključijo v naš program, v naš osnutek programa, tako da bomo lahko nadaljevali s pogajanji eh, to jesen iskreno tudi upam, da bo pri tem tesno z nami sodeloval tudi Evropski parlament. In že se veselim vaših predlogov in resolucije. Eh, moj državni sekretar, gospod Magnus Graner, ima posebno odgovornost eh, za vodenje pogajanj pri pripravljanju štokholmskega programa. Tako on kot državni sekretar za azilno in priseljensko politiko bosta obiskala vaš odbor in odbor za pravne zadeve eh, še ta mesec. Minister za priseljensko in azilno politiko, gospod Tobias Bilstrom in jaz, eh, pa bova tudi obiskala parlament še to jesen, tako da bomo skupaj z vami razpravljali o prihodnih programih. Zelo pomembno pri našem delu je zagotoviti, da je Evropa odprta zato, da lahko nam naši državljani bolj zaupajo in da razumejo, kako delujemo. Dobro vem, da se s tem strinja tudi Evropski parlament. Obstoječa zakonodaja o javnem dostopu do eh, evropskih eh, dokumentov je bila sprijeta v času prejšnjega švedskega predsedovanja pomladi 2001. Nekateri izmed vas ste takrat že sodelovali pri tem, nekateri še vedno sodelujete pri reviziji obstoječe zakonodaje. Sama mislim, da obstoječa zakonodaja predvsej dobro deluje. Vsebuje zelo dobre rešitve. Eh, ki nekako poskušajo spostaviti ravnotežje med eh, interesom javnosti in eh, potrebo po zaščiti občutljivih podatkov. Obenem pa se je izkazalo, da je potrebno spremeniti in eh, dodatno pojasniti zakonodajo na podlagi tega, kar se je izkazalo v zadnjem času s pridobljeno sodno prakso Evropskega sodišča. In ev In naj povem vam, da je švedsko predsedstvo pripravljeno tukaj voditi pogajanja, zato da bi čim več dosegli. Naj povem, da je pripravljenosti kar nekaj. Evropski svet je pred kratkim začutil, zaključil drugi tehnični pregled eh, podanih predlogov eh, in sedaj čaka, kaj bo imel o njihovih predlogih povedati Evropski parlament. Švedsko predsedstvo upa, da bomo lahko uh, tudi v prihodnje zagotovili enako stopnjo predanosti in želje po dobrem sodelovanju, kot eh, smo eh, dosegli leta 2001, tako da bomo lahko skupaj razvili rešitve, ki bodo omogočile boljše in učinkovitejše zakonodajne okvire za pregledno znotraj Evropske unije. Kot sem že na začetku povedala, spoštovani kolegi, eh, skupni problemi zahtevajo skupne rešitve. Res je, da je Evropa brez meja, ampak eh, to je voda na mlin organiziranemu kriminalu in ne, moremo, ne smemo dovoliti, da bi, eh, da bi se poli, policijsko sodelovanje ustavilo na naših notranjih mejah. Zredi tega je potrebno vzpostaviti učinkovitejše sisteme, kar zadeva izmenjavo informacij, izmenjavo izkušenj in metod dela. Švedsko eh, predsedstvo meni, da je Evropski policijski urad Europol zelo pomembno orodje za boljše čezmejno policijsko sodelovanje letos Europolu. Eh, slavi svojo deseto obletnico. V svojih letih je pridobil na svoji vlogi, kar zadeva boj zoper čez meni organizirani kriminal. 1. oktobra letošnjega leta bo predsedstvo skupaj z Europolom pripravilo posebno neformalno ministersko srečanje v Hagu. Tam bomo govorili o vlogi, ki bi lahko uh, Europol odigral v prihodnje. Vljudno vabim na tej točki in ob tej priložnosti tudi predsednika vašega odbora, da se odeleži tega sestanka. Pri zagotavljanju učinkovitega čezmejnega policijskega sodelovanja eh, moramo zagotoviti tudi eh, čim bolj učinkovito izmenjavo informacij. Državni policijski organi eh, namreč imajo v svojih rokah informacije, ki jih včasih želijo oziroma morajo izpenjevati z drugimi. To se ponovadi odvija znotraj rednega pravosodnega sodelovanja. Kar pa na tej točki potrebujemo, so eh, bolj ciljno opredeljene potrebe, zato da bi zagotovili, da bi bila ta izmenjava učinkovitejša. Obenem pa moramo poskrbeti, da se spoštujejo osnovna, eh, osnovna načela eh, varstva podatkov in spoštovanja osebne nedotakljivosti. Um, Obenem eh, obstajajo načini, kako se zbirajo podatki in kakšni so minimalne zahteve glede eh, podatkov, ki se zbira. Obenem pa moramo si pogledati, eh, moramo zagotoviti, da se ne zbira več podatkov, kot je potrebno in da se te ne shranjujejo predolgo časa. Zato je treba razviti posebno strategijo. Zaradi tega, ker želimo na ta način z izmenjavo informacij preprečiti nadaljne delovanje organiziranega kriminala. Eh, ni pa nobene potrebe, da bi eh, spremljali in beležili informacije o vsakodnevnih početjih običajnih državljanov, njihovih političnih prepričanjih ali verskih prepričanjih. Želimo namreč ustvariti Evropo, kjer bomo učinkovito se borili s čezmejnim kriminalom, obenem pa bomo spremljali spoštovali nedotakljivost posameznikov. To ni nekaj nemogočega, to je nujno doseči. Zaradi tega se je švedsko predsedstvo odločilo, da se bo osredotočilo prav na razne vidike izmenjave informacij. Zagotoviti namreč moramo, da so informacije, ki se jih izmenuje, izmenjujemo, zanesljive in da so visoke kakovosti. E, To ne velja le za izmenjavo dokaznega gradiva, kot je recimo DNK ali pa prsni otis, ampak tudi za več. Obenem eh, lahko vidimo, kako zelo se je razvila sodna medicina, kako zelo pomembna je pri delovanju pravosodnih organov eh, in za njihovo odločitev, kdaj vzpostaviti kazenski postopek ali ne. In tudi glede tega želimo kar nekaj storiti. Švedsko predsedstvo eh, bo predstavilo tudi posebno uh, pobudo za akreditacijo laboratorijev za sodno medicino, zaradi tega, ker je pomembno spostaviti skupne standarde, uh, zato da bomo vedeli, da so podatki, ki jih pridobimo, da so dokazna gradiva, ki jih pridobimo, izmenljiva, kompatibilna in uporabna po vsej Evropski uniji. Naš cilj je, da bi to pobudo sprijeli še pred koncem tega leta in iskreno upam, da nam bo lahko parlament podal svoje mnenje glede tega čim prej, tako da lahko nadaljujemo s pogajanji. Nekateri menijo, da so eh, podatki, ki jih pridobiva spodna medicina in eh, sodni, eh, sodnomedicinski laboratoriji, zelo tehnični. Vendar pa naj vam zagotovim, da ljudje še dobro razumejo, kako potrebno je zagotoviti skupne standarde, kako pomembno je recimo zagotoviti skupne standarde pri železnice, kako pomembno je, da vsi vozimo po enakih tirih, da lahko naši vlaki vozijo posod. In podobne velja tudi za sodno-medicinske dokaze. Tudi ti morajo biti pridobljeni na enak način. In to je zelo pomembno zaradi tega in tudi ljudem je to zelo zanimivo zaradi tega, ker se sodno-medicino srečujejo, kadar gledajo televizijske nadaljevanke, kadar berejo detektivske romane in tako naprej. Tako da mogoče si lahko s tem pomagate, ko to obravnavate. Temeljni kam za, so, za pravosodno sodelovanje znotraj Evropske unije je zagotovo vzajemno zaupanje. Obenem moramo pa tudi spoštovati naše državljane. Države članice morajo zaupati drugim, druga drugi, obenem pa morajo tudi uh, prepoznavati in izvajati uh, odločitve, sodne odločitve, eh, ki jih je sprejela neka druga država. Vseeno, kje se znajdete znotraj Evropske unije, pomembno je, da se vedno in vselej posameznemu državljanu omogoča spoštovanje osnovnih temeljnih pravic. Morda je to nekaj posem preprostega, morda je dovolj, da nekdo, ko je recimo obtožen, eh, informacijo o tem, če se je obtožen prejme v jeziku, ki ga razume. Da razume, kakšne so njegove pravice znotraj sodnega prostopka, pa če gre za žrtev kaznivega dojanja ali za storilca. To je ozadje, eh, ki bo tvorilo osnovo za pogajanja o postopkovnih pravicah. Žal sem bila sama zelo razočarana, ko se nismo mogli dogovoriti o okvirni, okvirnem sklepu eh, na tem področju, ko smo o tem na zadnje razpravljali in prepričala sem, eh, prepričala sem, da to verja tudi za številne kolege v Evropskem parlamentu. Zato iskreno mislim, da na podlagi tega, kar sem videla znotraj zadnjih razprav, upamo na dobro rešitev tega vprašanja tokrat. Zagotoviti namreč moramo postopkovne pravice. Če tega ne bomo storili, eh, bodo ljudje zagotovo imeli spodkopano zaupanje v naš projekt. Cilj švedskega predsedstva je, da bi lahko države članice še v skladu s časovnico dosegle sporazum in dogovor glede tega, kako obravnavati eh, postopkovne pravice. Korak za korakom. Potrebujemo namreč konkretne inštrumente, ki se osredotočajo na naše cilje in uh, inštrumente, ki bodo prinesli dodano vrednost za naše državljane. To je pomembno za naše državljane. Eh, obenem se moramo dogovoriti tudi o nekem skupnem orodju za tolmačenje in prevodno ustreznost eh, postopkovnih pravic. Obenem moramo zagotoviti, da žrtve lučina. Um, ehm, upoštevamo, da se upoštevajo njihovi interesi in pravice. E, zagotovo ni prijetno biti žrtev nekega kaznevega dejanja. Včasih je to zelo traumatična izkušnja. E, če se vam e, neki, neko kaznevo dejanje dogodi v drugi državi, ne v vaši domači državi, je to lahko še slabše. Zaredi tega je treba zagotoviti primerno podporo in pomoč žrtvam kaznjivih dejanj. Ko torej obravnavamo vprašanja, ki so vezana na žrtve kaznjivih dejanj, moramo to poštevati. Z vse večjo mobilnosti znotraj Evropskih unij Eh, znotraj Evropske unije in z vse večjimi možnosti potovanj eh, so ljudje tudi bolj izpostavljeni potencijalnim kaznjivim dejanjem. Zaradi tega moramo eh, se dogovoriti, kako bi jih lahko zaščitili, kako bi jih lahko podprli in jim pomagali. Eno, eden izmed naših ciljev je, da bi dosegli dogovor o strategiji za nadaljne delo, zato da bi se izboljšalo uh, položaj žrtev znotraj Evrope in zato, da bi se vzpostavila načela, kako v prihodnje delati na tem področju. Eh, skratka, moramo najti nekakšno ravnotežje med eh, pravicami eh, žrtev med in med pravicami storilcev. Zagotoviti moramo pravilno in strokovno obravnavo leteh, ko pridejo v stik s pravnimi in pravosodnimi sistemi. Obene moramo tudi spoštovati Eh, in ne diskriminirati eh, žrtev kaznjivih dejanj na podlagi starosti, spola, etnične pripravnosti, pripravnosti verskega prepričanja ali invalidnosti. Eh, žrtvam moramo ponuditi pravilno, primerno pomoč, primerno zaščito in to pred sodnim postopkom med njim in po njem. Obenem jim moramo to zagotoviti neprimerno bolje, kot to poteka danes. Spoštovani člani odbora, zagotovo je kar nekaj področjih, kjer je potrebno boljše sodelovanje med eh, državami članic, članicami. Zagotovo to eh, pokriva tako eh, čezmeni organizirani kormenila. Kom, kriminal in še posebej trgovino z ljudmi. Sama tukaj mislim, da potrebujemo stroge ukrepe na tem področju. Obenem moramo tudi več narediti za zaščito šipkejših državljanov, eh, nekaj več moramo narediti za zaščito otrok pred otroško pornografijo in drugo, drugimi oblikami spolnega izkoriščanja. Danes je dovolj, da odprete časopis in vidite, kako velika je potreba po tem. Eh, povedala sem že, da je eh, boj zoper trgovanje z ljudmi zelo pomembno področje, zelo pomembna prioriteta za švedsko predsedstvo. Naj povem, da je eh, še sploh trgovina z ranljivimi osebami, kot so ženske in otroci, obsojenja vreden zločin. Zato je potrebno se osredotočiti na to, zato je potrebno sodelovati med seboj. Eh, jeseni bomo znotraj eh, Evropskega sveta poskušali sprejeti okvirno, okvirni sklep eh, o trgovini z ljudmi. Eh, iskreno upamo, da se bomo glede tega dogovorili do eh, konca leta. Vendar pa ni dovolj, da se ustavimo znotraj Evropske unije. Tukaj moramo delati skupaj s tretjimi državami, z vornimi državami, s transitnimi državami, da bi dejansko dosegli rezultate. Švedsko predsedovanje eh, se je odločilo, da bo dejansko se osredotočilo na boj zopr trgovino z ljudmi. E, to pogledno smo se tudi odločili, da bomo organizirali mednarodno ministersko konferenco prav na to temo v Bruslju 19. in 20. oktobra. Iskreno upamo, da bomo lahko na podlagi izmenjav idej in izkušenj na tej konferenci pripravili akcijski dokument. E, Še posebej eh, bomo podprli različne pobude za bilateralne partnerstva, katerih namen bo okrepiti čezmejno sodelovanje zoper trgovino z ljudmi. Eh, Seveda iskreno upam, da bo pri tem sodeloval tudi Evropski parlament in da se bo tudi ta udeležil naše konference. Tukaj še ena druga pomembna tema in sicer zadeva varstvo, varnost naših otrok. E, vidimo, kako hitro se razvija tehnologija, e, kar pomeni, da so razne grožnje neprimerno bolj prisotne. Internet ne pozna e, meja. E, in zaradi tega so uh, kazniva dejanja, kot je otroška pornografija, kot so druge oblike spolnega izkoriščanja, vse bolj prisotne. In dejansko moramo tukaj nekaj storiti. Eh, švedsko predsedstvo se je odločilo, da bo dejansko se osredotočilo eh, na to področje. Junija meseca je komisija predstavila svoj predlog okvirnega sklepa o spolnem izkoriščanju otrok in tukaj bomo dejansko veliko naredili. Pomembno je namreč, da tako eh, predsedstvo kot celotna Evropska unija dela na tem. Moramo namreč uh, opozoriti ljudi, da ni uh, dobro da uh, zaupamo tujcev. Včasih smo rekli, ne smete govoriti s, tu, s tujci otrokom, ampak danes vidimo, da ti tujci stopajo v stik z otroki prek interneta in zato moramo razmisliti, kaj lahko naredimo v tej novi resničnosti, v kateri smo se znašli. Švedsko predsedstvo bo tudi podprlo druge oblike sodelovanja, zato da bi tako uh, naslovili spolno izkoriščanje otrok. Pomemben instrument na tem področju uh, Eh, so eh, tako imenovane prostovoljne evropske finančne povezave. Eh, te želimo podpreti. Gre za povezave, ki se poskušajo boriti zopr otroško pornografijo na internetu. Gre za povezave, pri katerih sodelujejo tako banke kot podjetje za izdajanje kreditnih kartnic, ponudniki internetnih storitev in drugih. Eh, švedsko predsedstvo bo v prihodnje pripravilo različne pobude. Številne sem že predstavila, seveda bi lahko o tem govorila kar dolgo časa, ampak dovolite mi, da nekaj minut porabim le za nekatere druge. Pripravili smo eh, skupaj 15 podporniki eh, pobudo za prenos postopkov. Kaj menimo pod tem izrazom? Kadarkoli je neka kazanska preiskava v teku, eh, in eh, se ta prenese iz neke države v drugo, moramo omogočiti nadaljno preiskavo in možnost nadaljnega sodnega pregol, prebo, pregona. Eh, skratka, omogočiti moramo, da kazanska preiskava poteka tam, kjer je najbolj učinkovita, zaradi tega, ker bo to vplivalo tudi na sodne postopke eh, in na obravnavo storilcev in žrtev. zagotoviti moramo skupni okvir eh, delovanja za prenos postopkov. Večkrat se namreč eh, dogaja, da prihaja do podvajanja pristojnosti, eh, kar zadeva čezmejne, čezmejno kriminaliteto. Zato je potrebno pripraviti marila, zato, da bi lahko gotovili, kje je najbolj primerno, v kateri državi je najbolj primerno, da poteka neki sodni postopek. Eh, pri tem eh, lahko uporabimo tudi različne represivne ukrepe, kot je um, evropski nalog za priprtje. Obene moramo poskrbeti, da se poskrbi za interese žrtev, zaradi tega, ker je te potrebno obvestiti, primerno obvestiti, ko pride do namena po prenosu postopkov. Na ta način bodo pravni postopki in sodni postopki eh, bolj jasni, večja bo tudi pravna gotovost. In to je še posebej pomembno, ko govorimo recimo o boju zoper trgovino z ljudmi. Pomembno je namreč zagotoviti, da so storilci priparjani eh, pred sodišče, da se uporablja različna orodja, da se jih uporablja bolj učinkovito kot v tem trenutku obenem eh, moramo poskrbeti, da se vse te potrebne eh, instrumente in pobude sprejme pred koncem tega leta, zato da bi dejansko bili učinkoviti. Spoštovane gospe in gospodje, predstavljene so le nekatere najpomembnejše teme eh, oziroma vprašanja, ki so del mojih, mojih nalog v času švedskega predsedovanja. Iskreno upam, da bom pri eh, svojem delu tesno sodelovala z Evropskim eh, parlamentom, še posebej z vašim odborom. Rada bi se vam zahvalila za pozornost. Če imate kakršne koli komentarje ali vprašanja, se jih že veselim in upam, da bom na nje lahko dobro odgovorila. Hvala. So Hvala lepa za to temeljito predstavitev prednostnih nalog bila zelo podrobna. Mislim, da je sedaj čas, da damo besedo tudi članom tega odbora, ki so dvignili roke. Poskušali bomo slediti vrstnemu redu političnih skupin v tem odboru, zato ima najprej besedo gospod Demera, Diaz Demera. Grupo Popular. Gospod Diaz Demera je prosil za besedo v imenu skupine EPP. Prosim, da se držite časovne omejitve. Vsak ima na voljo tri minute in na ta način se bo lahko oglasilo kar največ članov. Izvolite. Ja, Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, hvala, Simon, za besedo, da lahko govorimo v imenu EPP. Hvala, gospa ministrica za tako podrobno analizo in predstavitev. Skupina EPP se strinja z vsemi prioritetami švedskega predsedstva, kar se tiče notranjih zadev in pravosodja. Temo imigracij bomo pustili za kasneje in kasneje bomo govorili tudi o trgovanju z ljudmi. Želel sem povedati, da je štokholmski program kot podaljšanje haškega programa zelo pomemben, da se z njim strinjamo in uh, ta program je zelo pomemben za vse nas. Nekaj vprašanj imam za gospo ministrico. Glede Europola najprej. Tu bi radi slišali vašo zavezo, da bo Europol prenehal biti medvladna organizacija in da se bo spremenil v pravo Evropsko agencijo. Tako bodo vsi funkcionarji lahko evropski funkcionarji in na ta način se bomo izognili fragilnosti, torej um, ranljivosti te agencije. Želimo, da bi Europol postal Evropska agencija. Druga stvar za nas, gospa ministrica, in o tem ste govorili. Eh, govorili ste sicer manj podrobno, jaz bi se poglobil v to temo in sicer želimo, da se švedsko predsedstvo zauzame za registr kazenskih zadev. To je ključnega pomena za sodelovanje na področju policije in pravosodja. Poleg tega želimo tudi slišati zavezo švedskega predsedstva glede boljše koordinacije pri boju proti terorizmu. Imamo Europol, imamo Centr za boj proti terorizmu, imamo koordinatorja za boj proti terorizmu, ki bo tudi kasneje z nami. In imamo posebne službe držav članic. Ali imamo tudi švedsko zavezanost, da bodo ti organi bolje koordinar, koordinirani. Zaenkrat se informacije ne delijo, organi si jih ne posredujejo med seboj in želimo si boljše koordinacije in zavezo glede tega strani švedskega predsedstva. Tudi Eurojust je pomemben in sicer eh, delovanje in boj proti ponarejanju denarja, ponarejanju evrov, naše skupne valute. Na koncu pa bi rad povdaril še to, kar ste sami na koncu zelo povdarili in sicer boj proti kriminalu na internetu v vseh oblikah. Še posebej pa se je treba boriti proti zlorabam otrok. To so naše prioritete, imamo jih še veliko, ampak treba je spoštovati časovno omejitev, da bodo še drugi dobili besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik in gospa ministrica. Hvala, gospod Diazemera. Za socialiste prva dobi besedo gospa Poskurt. Tri minute. Yeah, uh, pa sem le našla. Hvala lepa govorila bom nizozemsko. Govornica se opravičuje. Hvala lepa za te uvodne besede. Imam pa vprašanje o temi, ki je niste omenili. Morda zato, ker to spada pod socialne zadeve, ampak je v pristojnosti našega odbora, namreč direktiva proti diskriminaciji. Kaj načrtuje švedsko predsedstvo v zvezi s tem? Velika pričakovanja imamo v zvezi s tem, kaj bi švedska lahko storila. Pričakujemo pozitiven odziv od vas in morda nam lahko poveste, kaj švedska namerava storiti specifično. Naslednja zadeva je v zvezi z bojem proti rasizmu razočarana sem bila, ko je vrh Združenih narodov za boj proti rasizmu propadel. Mi smo država, v kateri je to vedno prednostna naloga in mislim, da bi nam lahko koristilo, če bi na evropski ravni organizirali vrh za boj proti rasizmu. To bi lahko bilo učinkovito in zagotoviti bi lahko, da v Evropi kjer se v vsakdanjem življenju za številne ljudi pojavlja veliko problemov v zvezi s tem, lahko dejansko kaj storimo, da situacijo rešimo. Hvala. Thank you. Hvala. Sedaj ima besedo gospa Henis Plešar iz skupine Alde. Hvala lepa. Hvala za zelo podrobno predstavitev ministrice. Poskušala bom biti čim krajša v predstavitvi ste govorili o razočaranju v zvezi s postopkovnimi pravicami in napredkom doseženim na tem področju in rekli ste, da boste poskušali do, na, doseči napredek na tem področju. Upam, da vam bo pri tem uspelo. Kajti napredek na tem področju dejansko je potreben. Izhodišče, če želimo doseči napredek na področju svobode, varnosti in notranjih zadev, je medsebojno spoštovanje in upoštevanje pravnih okvirov. Razumevanje in zaupanje v različnih pravnih sistemih vedno ne obstaja in kar zadeva evropski nalog za prijetje, to je lahko potreben instrument, ampak pojavljajo se lahko tudi napake. Imamo tudi okvirno, okvirni sklep iz decembra 2008, kar zadeva prevoz jetnikov iz ene države v drugo. To zadeva proceduralne pravice na evropski ravni. Ampak pred 5. decembrom 2011, ali bomo do takrat lahko začeli zadevo izvajati? S tem okvirnim sklepom bodo posamezni primeri prišli na naslednje, v naslednje pravne okvire. Razlike med državami in članicami so velike. In države članice same vedno ne spoštujejo konvencije o človekovih pravicah. Poglejte si samo primere, ki so na naših sodiščih. Zato si moramo ogledati, kaj počnejo vodje držav in vlad in zanima me, kaj boste storili vi, zato da bi se borili proti temu medsebojno spoštovanje, vsaj kar se mene tiče, zadeva tudi preizkušanje sistema v državah članicah, zato da zagotovimo, da bodo delali tako, kot je treba. Moje zadnje vprašanje je, kakšno je vaše mnenje na tem področju, ko, kar zadeva prenos ali prevoz jetnikov. Ali bi to lahko uporabili samo pri nadaljevanju postopka ali tudi pri novem postopku ali to ne predstavlja morda težave, ko si ogledamo velike razlike med državami članicami in rok, ki ga imamo na voljo. Hvala se lepa za zelene, gospod Albrecht. Dank, uh, hvala lepa. Hvala, gospod predsednik in hvala, gospa ministrica. Hvala, ker ste poudarili sodelovanje in delo s parlamentom. To je zelo pomembno. Kar zadeva vaš program, je krepitev pravic državljanov prednostna naloga in tako je tudi prav. V programu predlagate nekaj specifičnih ukrepov, naprimer krepitev izmenjave informacij, krepitev oblikovanja mrež zbirk podatkov. tudi izmenjava podatkov. Sedaj pa me zanima nekaj prav v zvezi s tem, torej izmenjavo podatkov. Kaj je v zvezi s eh, PNR-jem in podatki SWIFT? To je del tako imenovanega štokholmskega programa. Ali nam lahko morda poveste kaj več v zvezi s tem? Pri zelenih smo mnenja, da specifični varnostni ukrepi za pravice državljanov, da so ti zelo pomembni, še posebej, kar zadeva zasebnost. Vendar varovanje posameznikovih pravic se nekako izgubi v tem. Želimo tudi več aktivnosti v okviru tretjega stebra. Zanimivo bi bilo, če bi lahko povedali tudi kaj o tem, ali bi morda lahko obnovili okvirni sklep o varnosti podatkov. Bi lahko tudi to v štokholmskem programu igralo bolj osrednjo ulogo. Program naj bi ocenili, ampak kaj se bo zgodilo na podlagi tega, ali bo to dejansko vplivalo na kaj, ali bodo sprejeti kakšni ukrepi, ali bodo sprejete kakšne odločitve in ali bodo sprejete kakšne spremembe za to, da bi bolje zaščitili pravice posameznikov. Ali bomo se nekaterim pravicam preprosto odpovedali, ker morda ni nujno, da jih sploh imamo. Morda tudi zato, ker niso popolnoma v skladu z varnostjo in varovanjem podatkov posameznikov predvidevam, da bi švedsko predsedstvo lahko bilo bolj aktivno v zvezi s tem, še posebej bolj, bi lahko sprejemali bolj oprijemljive ukrepe. To mora resnično biti del štokholmskega programa, to mora biti specifično navedeno. Zagotoviti moramo tudi nadaljne korake. Najprej je treba torej oceniti, kaj smo do sedaj dosegli, potem pa sprejeti nadaljne korake. Zelo veseli bi bili, če bi lahko kaj več povedali v zvezi s tem. Hvala. Hvala preden dam besedo gospodu Tavaresu skupine GUE, moram povedati naslednje. Toliko rok sem videl, da je treba omejiti čas za govor. Prosim vas, da se sedaj omejimo samo na tiste, ki so že zaprosili za besedo in to bo potem vse. Ampak, preden zaključimo ta krok vprašanj, ima besedo še gospod Tavares, tri minute, potem pa bo imela besedo ministrica. Na voljo bo imela pet minut za to, da odgovori na vaše vprašanje. Najprej pa gospod Tavares. Je, dia, ministro, obrigado, hvala lepa, gospod predsednik. Dobro jutro, gospa ministrica in hvala za to predstavitev. Tri specifična vprašanja imam za vas. Najprej v zvezi s Swiftom. Zanima me, kakšno je mnenje švedskega predsedstva v zvezi s Swiftom, še posebej kar zadeva pogajanja o novem dogovoru med EU in združenimi državami. Še posebej v zvezi z evropskimi podatki v Swiftu. Zanima me, torej, kaj bo švedsko predsedstvo naredilo v zvezi s tem in kakšno je vaše stališče. Dobro, sedaj po zvezi z Europolom. Kakšno je stališče švedskega predsedstva o demokratičnem pregledu Europola? Kajti to je del razprave o Europolu. In tihotapljanje ljudi. Gospod ministrica, povedali ste, da moramo sodelovati s tretjimi državami, kar zadeva tihotapljanje ljudi. Ampak zanima me, ali imate kakšne, kakšne osnovna merila, ki bi podprla to, naprimer spoštovanje pravne države, spoštovanje človekovih pravic, ali obstajajo kakšne temeljne načela, ki podpirajo to sodelovanje s tremi državami, ali to zadeva samo širšo sodelovanje z vsemi tretjimi državami, naprimer z Libijo. In še dva bolj splošna komentarja. kolikor razumem jaz, niste govorili samo o preglednosti in dostopu do javnih dokumentov, ampak tudi o poenostavljanju postopkov, poenostavljanju odnosov med institucijami in državljani. Sam menim, da je poenostavitev in ustrezno oblikovanje informacij takšno, da mora služiti preglednosti in odnosom med državljani in institucijami veliko političnih skupin, tudi levica, se bori za to. Ampak preglednost sama po sebi ni dovolj. Vsi državljani nimajo enakih pogojev pri dostopu do dokumentov in pri navezavi stikov z institucijami. Določeni postopki morajo biti v središču odnosov državljanov in institucij. In, še zadnjič, pravice in varnost. To ravnotežje je zelo pomembno. Ampak mislim, da to ni pravi pristop k temu vprašanju. Pravice državljanov so načelna, varnost pa je cilj. Lahko imamo varnost za vse državljane 100 odstotkov vedno. Pravice po drugi strani pa ni mogoče spoštovati na pol. Spoštovati jih je treba vedno če bi malce popustili pri pravicah in potem pridobili na varnosti, takšno razmišljanje je napačno. Ne, pravicam se nikakor in nikdar ne smemo odpovedati. Ne vem, zakaj se tega vprašanja lotevamo pravice ali varnost. To je narobe. Round. Hvala. Sedaj bo ministrica odgovorila, potem pa bomo začeli z drugim krogom v katerem bodo imeli govorniki dve minuti vsak. Prošen za besedo je skoraj 20, zato vas prosim, da se resnično držite časa. Eh, Hvala lepa. Hvala za ta mnenja. Poskušala bom biti kar se da kratka in odgovoriti na čim več vprašanj. Kar zadeva Swift. oziroma razprave, ki potekajo v zvezi s tem, kaj te dogovor z združenimi državami o tem specifičnem vprašanju potrebujemo. Zakaj izmenjujemo te informacije? Zato, ker se poskušamo boriti proti terorizmu. Ena najbolj učinkovitih stvari, ki jih lahko storimo, je, da nadzorujemo ljudi, ki financirajo te in te operacije. Tako lahko izvemo veliko o njihovem delovanju in informacije tudi ustrezno izkoristimo. Če imamo dogovor o izmenjavi teh informacij, ne glede na to, kdo je naš partner, moramo biti zelo previdni, da pravi podatki, prave informacije vključujejo tudi spoštovanje integritete. To so torej stvari, ki jih moramo uravnotežiti. Vendar v tem primeru, je v interesu vseh, da najdemo dobro opredeljen okvir za izmenjavo teh podatkov in to mora biti vključeno v dogovor. Veliko podatkov imajo združene države, to sem prepričana, ki bi jih lahko tudi mi koristno uporabili za boj proti terorizmu, tako da so tudi oni zainteresirani za podatke, ki jih imamo mi. In nenavadno bi se mi zdelo, če ne bi mogli najti nekega dobrega, vendar vseeno omejenega dogovora z združenimi državami. Pogajanja potekajo in moram povedati, da so zelo zapletena, kajti tudi vprašanje je zelo zapleteno. Naslednje vprašanje v okviru boja proti terorizmu je, in mislim, da tega nisem dovolj omenila, ampak kar zadeva Europol, to bi lahko videli kot vozlišče. Boj proti kriminalu temeli v državah članicah in odgovornosti držav članic v zvezi s tem ne nameravamo odstraniti. Ampak Europol lahko dobro deluje. Služi lahko kot služba, kot storitev, ki nudi sodelovanje, zato da lahko vidimo povezave med tem, kaj se dogaja v Štokholmu in tem, kar se dogaja na portugalskem ali nekje drugje želimo, da bi bil Europol pri tem bolj učinkovit. Mislim, da imamo na voljo nove pravne instrumente, ki zadevajo Europol in tudi institucionalna pravila, novo vodstvo. Obstajajo tudi še odprta vprašanja. In zato sem sklicala sestanek ministrov, zato da bi imeli sestanek z Europolom, da bi preučili, kakšno je stanje, kako bi lahko okrepili sodelovanje, kako bi lahko države članice in Europol bolje sodelovali. Tako bi lahko dobili širšo sliko stanja. Mislim, da to lahko dosežemo. Nekdo je omenil tudi izmenjavo kazenskih dosijejev in podobnih podatkov. O tem in o izmenjavi podatkov nasploh poteka veliko razprav. Morda lahko še enkrat povem tisto, kar sem želela povedati v govoru. Policijske službe že dolgo izmenjujejo podatke, komunicirajo po telefonu, po faksu in tudi policijske organizacije. Mislim, da imajo največ faksov in faksovnih sporočil med vsemi organizacijami. Veliko tega, kar se zgodi pri izmenjavi podatkov, je vprašanje tega, da želimo posodobiti način izmenjavanja podatkov, zato da bi podatke lahko izmenjavali hitreje. Poskušamo zbrati več podatkov, izmenjati več podatkov. Gre za to, da bi zmanjšali birokracijo in da bi bolje izkoriščali moderno informacijsko tehnologijo. V tem kontekstu vemo, da potrebujemo več podatkov in to ravnotežje je po našem mnenju zelo pomembno. Podatki morajo biti relevantni, vključena mora biti tudi dodana vrednost in določena jamstva morajo vsekakor veljati. Štoholmski program je korak v tej smeri. Evropski varuh podatkov je v sporočilu to dobro opisal in priporočam vam, da to preberete. On pravi, da je to odličen dokument in da predstavlja korak v pravo smer, kar zadeva varovanje podatkov. To so stvari, ki v preteklosti še niso obstajale in mislim, da tukaj resnično lahko dosežemo velik napredek. In še zadnja stvar, kajti mislim, da imate še več vprašanj za me. Zadnje vprašanje zadeva direktive proti diskriminaciji in proti rasizmu. To ni v moje pristojnosti, žal to je v pristojnosti drugih ministrov ne vem, Kosibuni je prisot, pristojen za to, ampak morda lahko omenim samo nekaj, kar se navezuje z bojem proti organiziranemu kriminalu. Ko govorimo o fundamentalistih in skrajnežih. Na nekaterih področjih obstajajo veliki problemi. Mladi ukrepajo in reagirajo v zvezi s tem. Pogosto zato ker imajo ljudje včasih občutek, da ne spadajo v družbo in širša družba jih gleda po strani, težko najdejo delovno mesto. In tukaj gre za vprašanje spoštovanja. To so vprašanja, ki jih moramo vzeti v, v svoj vidik. Obstajajo povezave ampak specifična direktiva ni v moje pristojnosti, zato vam natančnega odgovora za to ne morem podati. Dobro, mislim, da lahko sedaj končam in odgovorila bom na naslednji krok vprašanj. Hvala. Sedaj je čas za drugi in zadnji krok vprašanj. Dve minuti ima vsak, gospa Intfeld. Um, hvala, gospod predsednik, in hvala, gospa ministrica. Sama imam velika pričakovanja od češkega predsedstva, ko sem prebrala predloge za tokolmski program in poslušala vaše besede, sem pomislila, da ste se osredotočili na državljana. To je zelo dobrodošel, ampak tudi zelo skrajen pogled in prekinja s tradicijo. V zadnjih letih so temeljne pravice in pravna država sistematično degradirali. Moram, povedala, moram pa povedati, da nisem bila popolnoma pomirjena, ko sem vas poslušala, kajti ponavljate tisto, kar smo govorili že leta. Ukrepi, ki omejujejo pravice in svoboščine državljanov, da je to potrebno, kajti to nam prinese več varnosti. Pripravljena sem vam verjeti, ampak nikoli nismo dobili nobenih dokazov v zvezi s tem. Že od lani novembra, od lani novembra čakamo na odgovor na resolucijo Evropskega parlamenta v zvezi s podatki PNR. Takrat smo prosili za dokaze, da podatki, ki se uporabljajo za to, prinašajo več varnosti in upam, da bomo odgovor dobili v okviru švedskega predsedstva. Kaj ti? To je vedno bolj neverjetno, moram povedati, ker zdaj pa preglednost. Švedska ima že dolgo tradicijo preglednosti pri dostopu do dokumentov in pozdravljam vaše besede v vse sistem, vendar sama imam nekaj konkretnih predlogov za vas in tudi prošen, te smo sicer že predali svetu. Ali boste zagotovili takojšen in popoln dostop do mnenja pravne službe do primera SWIFT? Ali boste zagotovili takojšen dostop do vseh dokumentov, ki zadevajo globalna pogajanja o akti? Kajti s tem bomo dali obmejnim policistom velike pristojnosti, da preučijo in preiščajo naše telefone in mobilne računalnike. In ali boste končno odgovorili, na naše vprašanja o vlogi držav članic pri izročanju v okviru agencije CIA. In na koncu mislim, da je ključnega pomena, da dobimo oceno o učinkovitosti protiterorističnih politik. To so vprašanja, o katerih že leta iščem odgovore. Takšno oceno so v moji državi izvedli in sklep je bil, da protiteroristične politike naše države sploh niso učinkovite. Reakcija vlade pa je bila, da nadaljuje z enakim in upam, da bo ocena, ki nam jo vi obljubljate, bolj učinkovita in da bo to predstavljal učinkovit odgovor sveta. Hvala. Gospod Morales, dve minuti. Um, Hvala. Želel sem se vrniti v bistvo vaše predstavitve, kajti čez nekaj minut bomo spet govorili o Štovholmskem programu in vidim, da je organiziran kriminal in trgovanje z ljudmi tisto, čemu se posvečate. Gospod Diaz de Mera je govoril o tem, kako učinkovit je Europol in mislim, da moramo parlament pohvaliti za to, da je poskrbel, da bo ta organ agencija od leta 2010. Moje vprašanje pa je naslednje. Tudi če bo Europol postal učinkovito orodje proti trgovanju z ženskami in otroki, če bo prevzel to vlogo, ali ne bo na koncu obseg organiziranega kriminala v Evropi takšen, da bo da Europol zaradi svojega omejenega obsega ne bo mogel učinkovito delovati v zvezi s tem. Izmenjava podatkov med državami članicami bo potem postala veliko vprašanje. Tukaj govorite o zelo ambicioznih zadevah, naprimer izmenjava forenzičnih podatkov. Mislim, da je to zelo pomembno in vsi se strinjamo, da je to zelo pomembno, ampak ko si pobliže ogledamo to vprašanje, vidimo, da izmenjujemo podatke DNK in zasebne podatke ko ste omenjali ta ambiciozen projekt, niste omenjali varoval. Zato me zanima, da ko boste konkretno oblikovali te predloge, ali lahko več pregovorite v zvezi s tem. Gospa Henes Plešard je omenila tudi evropski nalog za prijetje in veliko napak, ki se pri tem zgodijo. Govorili smo tudi o direktivi proti diskriminaciji. Pri teh stvarih je skupno to, da ukrepi za izvajanje niso konsistentni s tem, kar že imamo. To, kar imamo, pa se učinkovito izvaja. V okviru predsedstva moramo eno oko cenim očesom še vedno paziti na to, kar se že dogaja. Europol že sedaj deluje učinkovito in to je razsežnost, za katero si želimo v Evropskem parlamentu, da bi jo tudi upoštevali poleg vaših ambicioznih predlogov. Hvala. Dve minuti je naslednja govornica. No. Eh, Gospa ministrica, čestitam vam za vaš prispevek. Želim vam povedati, da so teroristična dejanja dejanja, ki presegajo nacionalne meje in se dogajajo posod po Evropi. V moji državi Španiji so se spet zgodili atentati, ki jih je organizirala ETA pred kratkim v Burgosu. In rada bi vas opozorila, da je terorizem še vedno eden glavnih problemov v Španiji in tudi v preostali Evropi. Prebrala sem delovni program švedskega predsedstva in sem vam hvaležna, da ste vključili tudi sodelovanje v boju proti terorizmu v ta svoj program. Moramo se boriti proti terorizmu eh, tudi z ukrepi, ki preprečujejo eh, zatekanje k terorizmu in rekrutiranje. Govorili ste o tem in o podpori žrtvam Zelo ste se zauzeli za pravice žrtev in to priložnost bi rada izkoristila, da vas vprašam, če švedsko predsedstvo želi eh, spodbuditi neke evropske norme na tem področju. Nacionalne norme so trenutno zelo neenake. Treba je žrtvam zagotoviti eh, določene kompenzacije in moralno podporo. In Na tem področju vam eh, tudi ponujem svojo podporo, podporo vseh špancev in podporo ljudske stranke v tem parlamentu. Lahko računate z mano v naslednjih mesecih, kolikor traja vaše predsedstvo, eh, da bomo delali skupaj na tem področju. Hvala. Gospod Štraser, zdaj za dve minuti. Danke, möchte, uh, frau... Najlepša hvala, gospod predsednik. Želim čestitati ministrici in njeni vladi za zelo ambiciozen program. Zadali so si tudi nalogo, da bodo razvili program, ki bo presegal samo njihovo predsedstvo. Ta program pokriva tudi zelo različna področja. Imam pa štiri komentarje glede tega programa. Najprej policijsko sodelovanje. Želim se vam zahvaliti za pripombo, da meja ni več eh, tako za državljane, kot tudi za kriminalce, ampak za policijo pa meje še kar obstajajo. In na dveh področjih bi morali eh, doseči večji napredek, treba je ukrepiti Europol. In želim povdariti to, kar je povedal že moj španski kolega potrebujemo agencijo za to področje in poleg tega moramo zagotoviti, da bo Europol imel prave pristojnosti, da bo lahko neposredno deloval. Potrebujemo tudi občutno boljšo in hitrejšo izmenjavo informacij med policijskimi službami. Konvencija iz Bruma uh, bi morala biti model ki lahko pokaže, da policijske informacije lahko hitro predamo drugim državam. Potem je treba nadzorovati zunanje meje Evropske unije. Evropska unija mora prevzeti več odgovornosti, da bo zagotovila varnost svojih zunanjih meja. In pozdravljam vaš predlog na tem področju. Podpiram tudi tisto, kar je povedal naš španski kolega. Rekel je, da bi koordinacija morala biti bolj v središču pozornosti Evropske unije. Mislim tudi, da potrebujemo razpravo o strategiji za boj proti korupciji. Avstrijski notranji minister je že razpravljal o štokholmskem programu in je to podal kot predlog in želim si, da bi bilo to vključeno tudi v delovni program. Hvala. Zdaj pa gospa Weber za dve minuti. Hvala, gospa ministrica, za vašo predstavitev. Imam eno vprašanje. Omenili ste okvirno odločitev, okvirni sklep o prenosu postopkov v kazenskih zadevah. Rekli ste, da želite, da se to spreme do konca leta. Moje vprašanje je, zakaj se istočasno ukvarjamo tudi z okvirnim sklepom za preprečevanje eh, konfliktov eh, med pravosodnimi sistemi. Oba okvirna sklepa si prizadevata načeloma za isto stvar, imata pa zelo različni časovnici. Za konflikte pravosodja, jurisdikcij smo rekli, da moramo to sprejeti do 31. oktobra. E, za drug program pa smo rekli, oziroma za drug sklep pa smo rekli do konca leta. Poleg tega obstajajo velike razlike med vsebinama obeh okvirnih sklepov. Pri prvem gre za to, da ne rešuje in ne preprečuje uh, zadev in uh, pravzaprav nič ne stori v v okviru človekovih pravic, drugi pa je veliko boljši, ko gre za zaščito človekovih pravic žrtev. Rada bi pojasnilo, zakaj ta dvojnost obeh okvirnih sklepov. Hvala. Ja. Sautala, Gospa Sautala. Eh, minun mielestäni meillä on onnea, että tämä avoimuusasetus nyt on käsittelyssä juuri. Mislim, että si je zelo dobro prizadevati za odprtost in transparentnost in da se s tem ukvarja prav švedsko predsedstvo. Oni na tem področju lahko uspejo in strinjam se z vami, da je trenutna uredba možna, da lahko delamo na njej in dosežemo napredek. Lahko dosežemo tudi boljše odločitve na tem področju. Ampak to, kar sem slišala od sveta, je zaskrbljujoče, namreč, da obstajajo poskusi, da bi se zmanjšala uh, definicija dokumentov in da bi to zadevalo samo strogo zakonodajne dokumente. To bi zadevalo torej veliko dokumentov, ki so povezani z mednarodnimi sporazumi in tako naprej rada bi od vas izvedela, ali bo Švedska skušala preprečiti te poskuse, da se definicija dokumenta zmanjša, torej dokumenta, do katerega ima javnost dostop. In morali bi se s svetom pogovoriti o različnih stališčih glede tega. Hvala. Hvala, zdaj pa gospod Alvaro. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank auch Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, gospa ministrica, da ste prišli sem. Tukaj pred vami sem. Že v Štokholmu smo razpravljali o teh temah. Imam pa samo nekaj dodatnih vprašanj. Govorili ste o veljavnosti testov DNK in kazenskih eh, sodb. test eh, DNK lahko določeno osebo oprosti ali pa vodi do obsodbe ali bomo skušali ponostaviti in uskladiti postopke. Konvencija iz Bruma je dokazala, da so vzorci DNK zbrani na različne načine. Obstajajo težave pri primerjanju teh testov. In pri oceni testov na sodiščih to moramo harmonizirati in zagotoviti, da bo med državami članicami potekala pravilna izmenjava. Mislim, da bi bilo koristno v kontekstu Lizbonske pogodbe, da bi imeli nek organ za koordiniranje uh, tajnih služb. Uh, v vsakem parlamentu obstaja nek organ za nadzor in tem so eh, te službe odgovorne. Tega v Evropskem parlamentu ne poznamo ali bi si lahko to zamislili ali bi lahko imeli nekakšen parlamentarni nadzor ali organ za ta nadzor, kajti te službe, tajne službe zbirajo informacije, ampak mi pravzaprav ne vemo, kaj počnejo. Glede Europola pa, če bo dobil operativne pristojnosti, bi bilo mogoče vredno razmisliti o imuniteti njihovih uradnikov, da bi ta bila prekinjena. Po parlamentarnih volitvah in glede na to, da se je omenjala tudi direktiva proti diskriminaciji, se mi zdi, da bi se morali nekako boriti tudi proti uh, skrajni desnici v Evropi. Gospod Brons je naslednji na vrsti. Mikrofon, prosim. Under the European arrest warrant, will it... Po evropskem uh, nalogu za prijetje ali bo mogoče prijeti človeka v drugi državi, potem koliko diskretnosti bodo imela sodišča pri obravnavanju tega. Omenili ste tudi harmonizacijo pravnih sistemov. Ali obstajajo načrti morda za daljno prihodnost, da bi se Wales odrekel eh, svoji pravni službi? Gospa Blinkevič, jute pirmininkė ir eh, dėkoju ponė ministrė už išsamų švedijo. Rada bi se zahvalila gospe ministrici za zelo podrobno predstavitev švedskih prednostnih nalog. Želim vprašati naslednje. Petletni štokholmski program se pripravlja v zelo težkih uh, gospodarskih in ekonomskih okoliščinah to zadeva ne samo evropske države, ampak celoten svet. BDP v mnogih državah pada, eh, družbe in podjetja propadajo, ljudje izgubljajo svoja delovna mesta. To bo povečalo tudi stopno kriminala. Ustvarilo bo eh, bolj ugodno okolje za izogibanje davkom, za črni trg dela, za več korupcije, za pranje denarja in tako naprej. Povečalo se bo število gospodarskega kriminala in več bo primerov na sodiščih. In ko si ogledamo zaupanje v sodišča in sodnike v različnih državah članicah EU, vidimo, da je to zaupanje v nekaterih članicah precej nizko. Rada bi vas vprašala v tem kontekstu, torej petletnega štokholmskega programa, kako si predstavljate, da bi se lahko borili proti gospodarskemu kriminalu? Kakšne dodatne ukrepe bi lahko sprejeli na tem področju? In kako bi lahko povečali zaupanje v sodnike in dosegli sodelovanje med institucijami? Hvala. Gospod Anželili. Grazie, signor Presidente. Mi volevo complimentare. Hvala, gospod predsednik. Rada bi čestitala gospe ministrici. Želim ji vse najboljše za eh, ta drzen program. Gospa ministrica, izpostavili ste svojo željo, da okrepite sodelovanje med državami članicami na številnih prednostnih področjih. Tukaj ste omenili tudi boj proti izkoriščanju in nasilju nad otroki, vključno z spolnim turizmom in otroško pornografijo. Želim omeniti še eno podrobnost, ki ste omenili tudi sami. Eh, sami ste zelo občutljivi na to temo in sicer gre za izmenjavo informacij. Prav ste povedali, da izmenjava informacij že poteka, kar zadeva kazenske zadeve. Ampak sistem je pomankljiv, ko pridemo do specifičnih informacij in do kakovosti teh informacij, ki se izmenjujejo. Želim poudariti pomen izmenjave kazenskih registrov za posameznike, gre za posameznike, ki so podvrženi kaznim zaradi pornografskih dejanj. Kajti tukaj obstaja veliko možnosti, da se bodo ta dejanja ponovila. In pomembno je, da se informacije izmenjujejo, da to lahko preprečimo. Imam še eno specifično vprašanje za vas. Želim vedeti, ali švedsko predsedstvo namerava sprejeti zavezo na področju, ki je še posebej pomembno za otroke. In to je področje, ki zadeva tiste otroke, ki prihajajo iz različnih, eh, iz drugih kultur, drugih narodov. In pa za otroke, ki po ločitvi staršev se soočajo s težavami, in pa tudi z pravnimi problemi. In to je posledica tega, da so eh, pravni sistemi v državah tako različni. Naslednja govornica. Hvala, gospa ministrica, za predstavitev. Moje vprašanje deloma zadeva eh, štokholmski program in pa boj proti korupciji. Evropska komisija je imela javna pogajanja o, in posvetovanja o Eh, štokholmskem programu 88% udeležencev je reklo, da si želijo, da bi Evropska unija naredila več na področju boja proti korupciji. To je zelo velika številka. Mislim, da eh, boj proti korupciji ni proporcionalno dovolj poudarjen v štokholmskem programu. Vprašanje pa je, Eh, kakšne rezultate bi lahko dosegli in jih pričakujete do konca svojega predsedstva na področju boja proti korupciji? Kaj si tudi želite, da bi komisija naredila za boljše rezultate? Hvala. Gospod, gospod Alfano, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Hvala, ministrica, da ste prišli in se pogovarjali z nami želim omeniti temo pravosodja. Ta je zelo občutljiva v Italiji, odkudar prihajam. V Italiji so bili uvedeni zakoni in s tem je bila izboljšana ustava Italije. Pri tretjem členu ustave gre za to, da so vsi italijanski državljani enaki pred zakonom. Ampak po zakonu, ki je bil uveden naknadno, to ni več tako. državni organi eh, niso več eh, v istem položaju kot državljani. Postavili smo vprašanje o eh, tem zakonu in naše skupine, naše stranke se ukvarjajo s tem. To se bo pojavilo tudi na plenarnem zasedanju v Strasburu. Rada pa bi omenila še eno temo. V Italiji, če toživci želijo izkoristiti svoj vpliv, eh, potem eh, ne upravljajo več svoje dožnosti. Zanima me, kaj švedsko predsedstvo meni o tem, še posebej glede na situacijo v Italiji. Italija je bila vedno oziroma večkrat kritizirana strani Evropskega sodišča glede tega. Kakšno bo torej švedsko stališče na ministerskem področju? svetu glede tega, kar je Berlusconi rekel včeraj. Namreč, da e, komisar ne more govoriti o zakonu na ravni EU. Pa še pridružujem se vprašanju glede e, otrok izločenih družin. Naslednja govornica rada bi spregovorila o štokholmskem programu, ki se mi zdi zelo ambiciozen. Ima kar nekaj konkretnih predlogov in moja država Cipr bo sodelovala z vami. Mi smo najbolj južna meja Evropske unije. Velik problem imamo tudi z nezakonitim priseljevanjem iz tretjih držav v Evropsko unijo. Imam zelo jasno vprašanje za vas. kaj se dogaja z 37 odstotki ciprskega ozemlja, ki je evropsko ozemlje, pa ga okupira že kar nekaj let turška vojska. Ta problem je še vedno uh, zelo močno prisoten. Tam prihaja tudi do nelegalnega priseljevanja, veliko je trgovanja z ženskami in otroki. Uh, poleg tega prihaja do eh, kriminala in tukaj evropski nalog o prijetju ne velja. Imamo tudi sivo gospodarstvo, veliko je pranja denarja in to je hud madež za Evropo. Kaj torej misli švedsko predsedstvo narediti za zaščito teh okupiranih območij? Mm, ki pa so po drugi strani evropska območja. Kaj boste naredili, da boste bolj pritisnili na Turčijo, na državo okupatorko oktobra 2009? Bo Turčija spet potrkala na evropska vrata, ne da bi predtem izpolnila svoje dožnosti? Cipr mora ukrepiti svoje moči prek Europola in prek vaše pomoči, da se zaščitijo evropska območja Cipra. Gospa Vikstrom nav, no, eh, je zdaj na vrsti. Sama sem ponosna kot nova članica Evropskega parlamenta, da tukaj poslušam svojo lastno ministrico. Eh, skupaj bomo delali na pomembnih temah. In sicer eh, predvsem imam v mislih boj proti organiziranemu kriminalu. Mislim, da uh, se moramo tukaj boriti skupaj, zagotoviti moramo človekove pravice in to moramo poštevati, ko bo prišlo do prenosa postopkov. Države članice tu ukrepajo na različne načine. Imam eno vprašanje za gospod ministrico. Ali obstajajo minimalni kriteriji, ki jih lahko vzpostavimo? Minimalni kriteriji za človekove pravice, ki jih lahko vključimo v štokholmski program, preden bo ta dokončno sprejet decembra. Človekove pravice je treba opredeliti in uh, vzpostaviti. Uh, in povdariti moramo tudi razlike med posameznimi državami članicami. Hvala, zdaj pa gospa Borselino. Eh, Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospa ministrica. Veliko smo že govorili o organiziranem kriminalu in terorizmu. Ni pa bilo veliko govora o mafijskem organiziranemu kriminalu. Ta se razlikuje od drugih vrst organiziranega kriminala in zahteva tudi um, drugačno pozornost in drugačne ukrepe. Pomembno je ukrepiti Europol, to je res. Europol se ukvarja z organiziranim kriminalom in z mafijo. Videli smo, kakšne probleme lahko povzroči pomankanje komunikacije med državami članicami. Mafija dobro prehaja čez meje In kaj švedsko predsedstvo namerava storiti na tem področju, ko gre za zaplenjevanje eh, sredstev mafije? Tukaj govorimo o ogromnih eh, sredstvih, o ogromnih količinah denarja. V Italiji obstaja zakon, ki se zauzema za socialno uporabo teh sredstev, ampak česa podobnega druge države nimajo. Želim povdariti še nekaj. In sicer je to vprašanje izjav prič eh, v procesih proti mafiji. Žrtve oziroma priče tukaj eh, zahtevajo posebno eh, pozornost, zelo nevarno je pričati proti mafiji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 kriminal ne pozna meja, je mednaroden in zato mora tudi boj proti organiziranemu kriminalu mora, uh, mora biti uh, torej mednaroden. Treba je okrepiti in ponovno definirati vlogo Evropola. Prednostne naloge, ki jih je omenila gospa ministrica, so zelo pomembne. Pomembna je koordinacija. samo na določeni točki se mi je zdelo, da je bilo premalo informacij in rada bi, da gospa ministrica to malo bolje opredeli. Gre pa za finančne transakcije iz bank, ki se nahajajo izven Evrope in pa uh, za njihovo povezanost z organiziranim kriminalom. Kako bi lahko bolje definirali to vprašanje in ga rešili? mnogi so že govorili tudi o terorizmu, ampak vseeno bi vam rada povedala, zakaj mene osebno ta tema zelo zanima. Moja država Mačarska je izšla iz komunizma, prešla je v demokracijo, ampak še vedno moramo veliko stvari izboljšati. Organizirani kriminal, ima na mačarskem posebno obliko družba eh, in tudi jaz kot direktorica organizacije, ki se s tem ukvarja, se moramo s tem soočiti na poseben način. V tej situaciji pa se počutim malo nemočno. Ampak zakaj gre? Mačarska in druge države, ki so šle skozi demokratično tranzicijo, ta tranzicija je bila, hvala Bogu, mirna. Torej, za te države je to pomenilo, da komunistične organizacije in skrivne službe, da so na začetku demokracije imele te organizacije veliko prednost. ostala jim je velika količina denarja, ki so ga lahko preusmerile v zasebni sektor. In na podlagi tega se je ustvarila mreža, mednarodna mreža organiziranega kriminala, ki je izkoristila kot izhodišče uh, svoje komunistične korenine. Iz tega so izšla podjetja, ki so sicer uh, zakonita, ampak mi, ki živimo z njimi, vemo, da so povezana tudi z organiziranim kriminalom. Veliko oseb tukaj je omenjalo korupcijo na ravni države. Bom zaključila, ja. Moje vprašanje bi samo bilo, kaj storiti v boju proti uh, korupciji in organiziranemu kriminalu na ravni države. Hvala. Uh, Vedno vas prosim, da se držite časovne omejitve. Vemo tudi, da bo težko odgovoriti ministrici na vsa zastavljena vprašanja na čim bolj organiziran način, ampak prepričan sem, da je ona oseba, ki bo to zlahka opravila. Najlepša hvala za izraženo zaupanje. Rada bi se vam zahvalila tudi za izražena stališča, rada bi se vam zahvalila za vprašanja in za predanost, ki jo vidim med vami in zredi tega, ker eh, to odraža tudi predanost in vprašanje strani naših državljanov. Sveda je pomembno, da se učinkoviteje spopademo z eh, kriminaliteto in s kaznjivimi dejanji. Obenem pa je treba razmisliti tudi, kakšni so korake, ki jih storimo za to, kar nekaj je že bilo storjenega. Gre za zelo zapletena vprašanja, kompleksna vprašanja, s katerimi se je težko uh, soočiti in jih v celoti nasloviti. Eh, tako da se že veselim zelo zanimivih mesecev med nami, pred nami. Dovolite mi, da poskušam čim bolj organizirano odgovoriti na uh, podana stališča. Eh, slišali smo že eh, različne pripombe glede um, potencijalne učinkovitosti izmenjave informacij glede sprijetih in izpeljanih korakov. Naj vam povem, da je komisija v svojem sporočilu zapisala, da je pomembno oceniti in gotoviti, kaj že vemo doslej. Eh, to, treba, to znanje treba uporabiti zato, da pravočasno sprejmemo primirne ukrepe. Zeleni so dejali, da bi bilo smiselno počakati, da se izpelje postopek urednotenja. Sama sem v politiki že kar nekaj časa in povedati vam moram, da ne morete vremena naprositi, da se ne spreminja, ker ne veste, kaj se bo zgodilo. Skratka, delati morate nenehno eh, in sodelovati z vremenom zaradi tega, ker stvari eh, gre do z roko v roki. Kar zadeva eh, podatke o o letalskih potnikih, naj povem, da so to podatki, ki jih že uporabljamo v celotni Evropski uniji eh, za, za boj z opr kriminaliteto. 80 odstotkov eh, delovanja temelji na pridobljenih informacijah. Kar nekaj držav članic, ki se sprašujejo, ali je dejansko potrebno, da se podajo vse informacije, zaradi tega, ker so včasih informacije zbirajo na različne načine. To je vprašanje, uh, zaradi ki kaže, da zaradi tega nam najbrž ni uspelo doseči eh, želenih napredkov, ampak dejstvo je, da so to podatki, ki lahko eh, pokažejo in razkrijo različne vzorce, eh, ki nam kaže, kako lahko stvari pridejo in se izmuznejo carinskim organom, kako pridejo skozi naše pore in včasih se res izkaže, da kakšne podatki niso. Uh, um, nevarni eh, tudi za eh, in obč, preveč občutljivi za posameznike, ampak nam kaže to. Ehm, kar zadeva podajanje informacij oziroma obveščanje parlamenta, naj vas zagotovim, da bo to potekalo, tudi vaš odbor in drugi odbori bodo prijemali različne obvestila o našem delovanju. Uh, večkrat uh, se strinjam z vašimi uh, kritikami, recimo s kritiko, da uh, eh, pod, pogajanja potekajo v. Preveč zaprti eh, zapi, eh, skupini. Res je, strem, sem se tudi sama strinjam, včasih ima človek potem občutek, da so se zadeve prikradle skozi eh, zadnjo špranjo, eh, vendar pa si je treba te stvari pogledati zagotovo namreč moramo zagotoviti sodelovanje vseh, ampak glede na, glede na to, da marsikaj eh, poteka za zaprtimi vrati, ljudje ne vedo, zakaj pravzaprav gre oziroma kaj se dogaja. V imenu predsedstva vam lahko zagotovim, da bomo poskusili narediti čim več eh, za to, da bi razprava potekala pregledno in transparentno. Zagotovo Eh, vse eh, tiste razprave, ki potekajo pred javnostjo, eh, so razprave, o katerih bo parlament obveščen, zaradi tega, ker ni v našem interesu in ni naš namen, da bi karkoli skrivali pred parlamentom. Vseeno pa moramo skupaj razmisliti in o tem sem prepričala o naših rešitvah. Ko govorimo o boju zopr mafijske, mafijsko delovanje, organiziran eh, kriminal in tako naprej, eh, se zavedamo, da obstajajo tudi določeni pravni instrumenti, določena pravna orodja. Eh, seveda ni nobena težava podati stvari, jih predstaviti kot odprte karte na mizo, zaradi tega, ker je smiselno pogledati se iz različnih stališč. Kar nekaj eh, je takšnih oblik kriminalitete, katerih eh, osnovni cilj je pridobiti čim več denarja. Če uh, Če preprečite, preprečite pretok denarja, dosti krat lahko na ta način um, preprečite tudi delovanje raznih kriminalnih združb. Eh, in res je, in najbrž lahko se strinjamo, da je kar nekaj uh, sumljivih transakcij in te se treba pogledati. Gospa Weber, če se ne motim, je omenjala prenos uh, postopkov in naskrižje uh, oziroma konflikte uh, pristojnosti in jurisdikcije. Kar zadeva prenos uh, postopkov, uh, mislim, da je pomembno opažanje, da se uh, različna kozniva dejanja odvija v različnih državah. Recimo uh, neko, neka mamila uh, eh, začnejo svojo pot v neki državi, potem pa grejo tam dru, nekam drugam, recimo v Štokholm. Uh, zgodi se lahko potem, da pride do priprtja neke osebe v Štokholmu, ampak dogaja se pa zadeve tudi na poti do Štokholma. In ni smiselno, da bi se ločeno pripravljalo obtožnice za določene osebe, če se bi lahko morda celotni postopek preneslo na eh, eno lokacijo, na eno sodišče, tako da bi imeli bolj celostni pregled na tem, kar se dogaja. Sicer bi se zgodilo, da bodo morda posamezne obtožbe oziroma obsodbe eh, nepomembne in eh, dokaj mile. Bolje je imeti celostni pregled in najlažje bi to dosegli, če bi lahko prenesli določene postopke v neko drugo državo in na ta način dosegli bolj učinkovito delovanje vprašanje. Res pa, da to ni preprosto vprašanje. Eh, posega namreč na področje eh, pristojnosti eh, in trdo bomo morali delati, da bi dosegli cilje in kakršne koli rezultate na tem področju. Vidim, da nekateri kimate, nekateri pa odkimavate. Morda grem prehitro skozi zadevo. Uh, Nekateri ste omenili eh, človekove pravice, pri tem so zagotovo pomembne tudi eh, postopkovne pravice oziroma postupni, eh, pravice posameznika znotraj postopka. Morda predlogi niso vsebinsko revolucionarni, Pomembno pa je, da spoštujejo konvencije. Ponavadi eh, ni samo po sebi umevno, da eh, če se recimo dogaja neki postopek v neki državi, v kateri ne živite, da, eh, da bo ta postopek potekal v jeziku, ki ga razumete. Pomembno je, temeljnega pomena je zagotoviti tolmačenje in potrebne prevode. Le na ta način lahko zagotovimo pravno gotovost. Morda je to težko doseči v enem mahu, treba pa nekje začeti. Kot prvi korak lahko se začnemo pogajati glede tega aspekta. Sama sem trdno prepričana, da eh, čeprav imajo države članice različne eh, sisteme, različne pravne sisteme, ki jih spoštujem in čeprav je včasih eh, to prepreka sprejmanju skupnih odločitev, vse kažejo jasno podporo eh, našemu skupnemu celju večinoma. Eh, ljudje namreč menijo, da če eh, vas nekje v neki drugi državi obtožijo nečesa, morate biti sposobni razumeti, česa vas obtožujo, kaj piše v dokumentih, kaj mi ljudje pravijo in kaj mi jaz lahko povem za to, da se vzpostavi sporazumevanje. To je temeljnega pomena. Številni izmed vas se tudi zavedate da, da je konvencija o človeki, človekovi, človekovih pravicih del evropske zakonodaje. Pomemben del lete. Spoštovati jo moramo, delovati moramo tako, da ne diskriminiramo, eh, saj je vse, kar je zapisano v konvenciji, nadse pomembno. Zato se bom osebno zauzela, da se bo izvajala v praksi in da bo naše delovanje učinkovito. Če se pojavijo težave, pa se jih moramo lotiti. Eh, gospod predsedojoči eh, mi je nakazal, da smo Eh, že pozni. Zato dovolite, da ob koncu povem še nekaj glede Europola. Nekateri ste trdili, da je Europol majhna organizacija. Glede tega pa se ne strinjam. Europol je organizacija, ki je precej zrasla v zadnjem času. Nekateri celo menijo, da, je, eh, da ima sedaj preveč eh, pristojnosti oziroma prevelik obseg dela. Če si pa pogledate boj zopr organizirani kriminal, boste videli, koliko je naredil Europol. Uh, direktor Europola, gospod uh, Wainwright, je podaril nekaj, kar je zelo res in sicer, da uh, gre za uh, organizacijo, ki mora koordinirati in sodelova, uh, koordinirati delovanje in sodelovati z drugimi organizacijami. Ko pride do policijskega sodelovanja moramo zagotoviti, da to poteka čim bolj gladko in da to sodelovanje poteka na področju, kjer obstaja neka dodana vrednost, ne druge. Kar zadeva evropske uh, oblasti, uh, velja, Eh, da moramo sodelovati med sedaj, eh, seboj takrat, ko takšno sodelovanje prinese neko dodano vrednost. Eh, prepričana sem, da sem marsikatero vprašanje izpustila. Tudi zaradi tega, ker so nekatera vprašanja bila pravzaprav vprašanja, ki pokrivajo prisojnosti mojih ministerskih kolegov. Naj ob koncu povem, da uh, sem vam zelo hvaležna, da ste mi prisluhnili. Uh, z veseljem in z eh, pozornostjo sem poslušala uh, to, kar ste mi povedali. Veselim se tudi elektronskih sporočil ali pa drugačnih sporočil, ki mi jih lahko pošljete. Najlaže je, če jih pošljete in naslovite na pravno službo. Pripričana sem, da bodo potem ta vprašanja tudi dobro odgovorjena strani pravih strokovnakov. Eh, veselim se sodelovanja z vami in prepričana sem, da bomo skupaj delali na temah, ki so za vse nas zelo pomembna. Hvala. Minister, really you... Najlepša hvala, gospa ministrica, za. Eh, dobro upravljeno delo doslej. Všeč nam je bila tudi razprava. Še kar dosti pa nas čaka. Kot je tudi ministrica povedala, bo njen koleg gospod eh, Bilstrom danes z nami eh, popovdne ob treh. Kot veste, dnevni red predvideva točko, ki naj bi obravnavali v tem trenutku in sicer naj bi sedaj obravnavali osnutek mnenja o proračunu 2010, ampak glede na to, da dejansko zelo zamujamo, predlagam, da zaključimo dopodansko sejo in obravnavamo osnutek mnenja o proračunu 2010 eh, po eh, tem, ko bomo prisluhnili gospodu Tobiasu Pilstrumu. Ali se strinjate glede tega? v tem primeru uh, se lepo imejte, vidimo se ponovno ob treh, se opravičujem. Eh, Postopkovno vprašanje. V času češkega in francoskega eh, predsedovanja smo videli, da nikoli našega odbora ni obiskal neki minister, ki bi bil odgovoren za direktivo eh, za boj proti diskriminaciji. Eh, morda eh, bi lahko prosili ministrico, ki je odgovorna za to področje, da nas obišče, zaradi tega, da lahko tudi o tem razpravljamo, glede na to, da je to eno izmed glavnih nalog našega odbora. Zabeleženo. Vidimo se ob treh, ko bomo tukaj švedskim ministrom. Hvala.